Gospod predsedujoči. La seduta è ripresa. Nadaljujemo z zasedanjem. Včerajšnji uh, zapisnik je bil razdeljen. Če imate kakšno pripombo, To povejte sedaj, če ne smo včerajšnji zapisnik oziroma zapisnik včerajšnje seje sprejeli. Prva točka na dnevnem redu je izjava komisije o sklepu Evrope.